besedo. Na to temo ima gospod eh, Silvio Bužoj. Prosim, da ste tako prijazni in če zapuščate dvorano, to storite tiho, tako da bomo kolega lahko tudi slišali. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil kolegom, poročevalcem v Senci za opravljeno delo na tem področju. Rad bi se zahvalil tudi komisiji in svetu za sodelovanje. Brez dobrega dela in prijete podpore nam ne bi uspelo doseči dogovora junija pod latvijskim predsedstvom s tem, da smo, uskladili, da smo uskladili uredbo Evropske unije z pravili STO. Evropska unija se je odločila za prepoved trgovanja izdelkov iz tjulnov z nekaterimi izjimami, kot eh, so ulovljeni izdelki v inuitski skupnosti in drugih avtohtonih skupinah, kot eh, tudi tisti ulov, ki se proizvede na področju, kjer izvajajo omejeno eh, upravljanje z eh, morskimi viri. Namen te uredbe je, da ne najdemo več teh izdelkov na našem trgu. Kanada in Norveška sta vodila ta postopek v STO-ju in Organi STO-ja so 18. junija 2014 podprli te izjeme razen izjeme MRM. Kanada in Evropska unija sta se dogovorili, da je pre, prehodno obdobje oziroma čas za izvajanje te uredbe 16 mesecev. Komisija se je odločila, da bo sprejela to uredbo 6. februarja 2015 in s tem uskladila zakonodajo z pravili STO-ja. S tem, da smo ohranili izime MRM in v zvezi z avtohtonim prebivalstvom. Čeprav sem zelo zadovoljen, da smo se dogovorili o teh izjemah sem zelo zadovoljen, da smo dosegli dogovor z STO. Konsedirano besedilo vsebuje nekaj kriterijev, na podlagih katerih se dovoli trgovanje z izvodi inuitov in drugih avtohtonih skupnosti, kar odraža potrebe teh skupnosti za to, da lahko še vedno izvajajo uh, svoje navade in da se prehranjujejo in poskrbijo za preživetje s temi izvodi. Predlog povdarja, da je lov na tjulnje bistven del identitete inuitov in avtohtonih skupnosti in da to prispeva k njihovem preživetju s tem, da dobijo hrano in prihodek za majhne skupnosti, za družine, da lahko ohranijo tradicionalni način življenja in pa tudi pridobivanje kože. Treba pa je informirati državljane o izdelkih, uh, iz eh, tjulnov, ki se nahajajo na evropskem trgu. Treba je označiti te izdelke, da so zakonitega izvoda, oziroma um, da izhajajo iz zakonitega ulova. Treba pa je posvetiti tudi pozornost, vpliva teh pravil in zvanja pravil na inuitske skupnosti. Z veseljem se že veselim prispevka sveta, komisije in kolegov. Najlepša hvala. Gospod komisar Vela, izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil in čestital poročevalcu gospodu Bošoju in tudi kolegom, ki so sodelovali s komisijo, da smo pospešili zakonodajo v zvezi s trgovino z izdelki iz tjulnev. Sprememba je postala nujna po tem, ko so se tako odločili v STO junija lansko leto. STO se je odločila, da te izjeme v zvezi z inuitskimi skupnostmi in z drugimi avtohtonimi avtohtonimi eh, skupnostmi in pa tudi v zvezi z eh, upravljanjem z morskimi viri lahko pomeni določene posledice. To seveda pomeni, da smo dosegli zelo dober kompromis. Evropska unija se je držala zelo tesnega roka roka, ki bo potekal naslednji mesec, 18. oktobra. Gre za zelo pomemben korak naprej za verodostojnost Evropske unije. Evropska unija je ena največjih uporabnic mehanizma za reševanje sporov in pri izvajanju obvez STO-ja. Zelo smo zadovoljni s tem, da smo lahko zaključili ta postopek, da smo prilagodili režim v zvezi s tjulni, da smo ga prilagodili na pravila STO-ja. Gre za politično zelo občutljivo zadevo za veliko udeležencev in zelo smo zadovoljni, da smo dosegli kompromis, ki je uravnotežen. V času postopka je komisija sodelovala z vsemi deležniki, kot tudi z državami članicami, ki so še, še posebej prizadete zaradi teh predlogov. Ta dialog je po našem mnenju bil zelo konstruktiven in da rezultati odražajo rezultat in trud v tem postopku. Dobili smo zelo pomembne izjeme za inuitske in tohtone skupnosti in eh, s tem popravili pomankljivosti v pravilih STO, ki naj bi izzel tudi izjemo MRM. S tem smo spostavili ravnovesje med izpolnjevanjem pravil STO in s tem, da se odzovemo na potrebe inuitskih skupnosti v državah članicah. Ravno tako smo upoštevali konkretne zahteve Evropskega parlamenta v kompromisnem besedilu in konzervnem besedilu s tem, glede tega, da naj komisija redno ocenjuje vplive te uredbe in da naj informira države članice o izjemah in o prepovedi. Komisija popolnoma podpira vsebino glede nekaterih postopkovnih vprašanj ki pomenijo spremembe predloga komisije, zahtevajo, da predstavimo dve izjavi, ki so povezani s horizontalnim pristopom, kar smo poslali službam Evropskega parlamenta za protokol. Gre za uporabo klauzule o nemnenju in drugič o uporabi komitološkega postopka za tehnološki nekako usmerjeni in smernice. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Bencem ima besedo v imenu odbora INTA. Uredba leta 2009 prepoveduje trgovanje z izdelki iz tjulnov. Zakonodaja je pomenila pravo katastrofo za Eskime in za Inuite v arktičnem področju in v tej regiji. Ta uredba in zakonodaj ne bi smela imeti nobenih posledic za avtohtono prebivalstvo v tej regiji. Komisija je želela še postrožiti to besedilo. Vsi podatki kažejo na to, da zakonodaja z leta 2009 je povzročila veliko škode inuitom in eskimom. S tem so uničili njihove možnosti za preživetje, kož ne morejo več prodati, imajo v skladišču nekaj tisoč koš iz tjulnov. S tem je severni del Grenlandije bil zelo prizadet. Rad bi se zahvalil gospodu Bolšoju in tudi Evropskemu parlamentu za izboljšanje te zakonodaje. Rad bi se zahvalil tudi komisiji za podporo. Zadovoljni smo, da se sedaj komisija zaveda teh pomakljivosti spešne zakonodaje. Hvala. Kiitoksia seuraavana edustaja. Sedajpa gospod Vocehovski. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca. Najlepsza chwala. Gospa predsedujoča. Odbor za kmetijstvo podaja pozitivno mnenje v tem poročilu. Želimo si prepoved trgovanja z izdelki iz tjulnev zaradi krutega lova. Naj se spomnimo to, kar je dejal Mahatma Gandhi. Ocenjujete civilizacijo na podlagi tega, kako se v tej civilizaciji ravna eh, z živalmi. Krutost ne pomeni samo bolečine za živali, ampak govori tudi o, naši, o našem dostojanstvu. Kruto ravnanje z živalmi nima mesta v 21. stoletju, zato moramo ta lov prepovedati. Vendar pa je treba razumeti tudi situacijo avtohtonih skupnosti Eskimov in Uitov in zaradi tega je treba ohraniti te izjeme. Popolnoma podpiram današnji predlog. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Švab. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Rad bi se zahvalil kolegu Bošoju za opravljeno delo. Mislim, da ni nobenega dvoma glede tega, da zakonodajo Evropske unije, Evropske unije usklajujemo naša pravila s pravili STO in zelo smo zadovoljni, da, nam, da nam je to uspelo tako hitro tudi v našem odboru. Zastalo pa se vprašanje, kako lahko ohranimo varstvo živali in tudi druge gospodarske in politične interese. S temi izjemami, ki smo jih uvedli lahko ohranimo to ravnovesje, vendar pa moramo poskrbeti, da zakonite možnosti v okviru teh pravil STO-ja tudi poskrbijo za to, da bo zakonodaja ohranila to vrednost, ki smo jo želeli doseči. Treba je pogledati, kako bo v praksi dejala tudi zakonodaja, vendar pa mislim, da smo vsi skupaj opravili odlično delo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Šaldemoze. Čak, prefu fomen. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Ta teden bomo glasovali o poročilu o prepovedi trgovini z izdelki iz tjulnov. In to v skladu s pravili STO-ja naša skupina podpira to prepoved, zaradi tega, ker mislimo, da je tako prav. To poročilo ohranja zelo pomembno ravnovesje med tremi zadevami. S tem bomo izvali pravila STO in izpolnjevali naše mednarodne obveze. Izvajati bomo morali prepoved uvoza in izvoza izdelkov iz eh, tjulnov. Istočasno pa podpiramo inuite in avtohtono prebivalstvo, ki še vedno želijo ohraniti svoj način preživetja z izdelki iz tjulnov. Naše predloge smo predali komisije, informirali smo javnost in tudi organe, da bodo izdelki inuitov iz skimov iz tjulnov še vedno zakoniti na evropskem trgu. To predstavlja zelo dobro podlago za to zakonodajo. mislim, da je treba tudi pregledati posledice te zakonodaje. Rada bi se zahvalila poročevalcu za konstruktivno odlično sodelovanje, kar pomeni, da smo dosegli tudi odličen rezultat. Hvala. Ja, še urova najdušte je dalt. Sedaj pa gospod Dalton. President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča za skupino EKR je najpomembnejše, da se držimo pravil STO. Zato nismo mogli tudi podpreti izjeme MRM, lahko pa podpremo predlog glede inuitov, torej, da lahko prodajo te izdelke in jih tudi uporabljajo za prehranjevanje. Podprli smo tudi originalno prepoved trgovanja z izdelki iz tjulnov in eh, ohranjevanje dobrega počutja živali. V skladu z našim prizadevanjem za boljšo zakonodajo je pomembno, da zahtevamo od komisije, da preuči posledice teh sprememb, še posebej, ko gre za spremembe v primerjavi s prejšnjo zakonodajo, zato da lahko za prihodnost pripravimo boljšo zakonodajo. Lahko podpremo predlog komisije, lahko podpremo ta dogovor in mislimo, da je to zelo dober korak prihodnost. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Kalas. Thank you, Thank you. Najlepša hvala. To poročilo želi uskladiti pravila in zakonodaje Evropske unije s pravili STO. To, kar pa se zdi neškodljivo, lahko postane bolj komplicirano, ko gre za kulturo in tradicije v nekaterih bolj oddaljenih krajih Evrope. Izjema, ki se nanaša na upravljanje z morskimi viri, ki ni v skladu s pravili STO, ni, eh, ne pomeni prepovedi izdelkov stilno, vendar pa prepoved še vedno ostaja. Imamo še vedno dovoljenja v nordijskih državah za lovljenje teh tjulnov. V Estoniji je izdanih 50 takšnih dovoljenj. Število se verjetno ne bo zmanjšalo. S tem pa ne bomo prispevali k temu, da bodo ljudje bolj ceni naše delo, enostavno pravil ne bodo spoštovali. Ne gre samo za dobro počutje živali, ampak gre za trajnostno porabo zveri. Upam, da bo komisija preučila obstoječo prakso, zato da preuči, da bomo lahko spoštovali prepoved, istočasno pa bomo lahko še vedno izvajali lov ki ne bo povzročil preko merno porabo virov ali sive ekonomije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Hazekamp. Het is een historisch moment. Eindelijk. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gre za zgodovinski trenutek. Končno se zauzemamo za interese živali. Končno niso bolj pomembni ekonomski interesi. Naša stranka se zelo zauzema za to, da izvajamo pravila STO-ja. Treba je prepovedati prodajo kože iz tilno, še posebej mladičev. Vsako leto se ubije na krut način s palicami mladiče in kože teh se potem proda. Zakaj? Zato, da se zasluži denar. Krzno. Tjulnov je samo modni dodatek, ni nujno potreben, zato ne obstaja nobenega izgovora za nadaljne ubijanje tjulnov. Zaradi tega smo prepovedali uvoz krzna in kože tjulnov iz dveh razlogov, z dvema izjemama in to je lov v inuitski skupnosti. Če pa želimo ohraniti avtohtono kulturo in skupnosti, potem ravno tako ne smemo spodbujati, da eskimi svoj način preživetja unovčijo in da ne lovijo mladičev, ampak odrasle živali. Zato je treba poskrbeti tudi, da ne bodo dobivali subvencij iz Evropske unije. Zato najlepša hvala, sedaj pa gospod Šot. Hvala za besedo prvo seveda iskrene čestitke poročevalcem in eh, hvala našim kolegicam in kolegom ki so pokazali veliko stopnjo eh, učinkovitosti pri sprejemanju kompromisov eh, o zadevi ki je seveda zelo zahtevna hkrati pa seveda zelo pomembna. uredba o prepovedi prodaje izdelkov iz tjulnjev je seveda tudi zelo pomembna za našo skupino saj je njen primarni in osnovni namen od vsega začetka tudi eh, zaščita živali za katerega se aktivno zavzemamo. seveda je bila eh, ta uredba potrebna zaradi tudi zahtev svetovne trgovinske organizacije tisto kar se je pojavilo kot problem eh, med samim usklajevanjem je bilo to da so nekatere skupine pokazale izjemen interes da bi se v tej uredbi znašlo čim več izjem ki bi to uredbo eh, naredile bolj ohlapno in eh, s tem seveda ne bi dosegli cilj za eh, katerega smo si prizadevali ves čas pogajanj. sem vesel da so ti poskusi bili na nek način neuspešni in že na samem odboru imco smo zavrnili te poskuse Eh, kar je bilo podprto tudi na pogajanjih s eh, svetom. Eh, sam menim da je bila v obstoječi uredbi najbolj problematična tako imenovana izjema mrm zato smo si prizadevali da se tudi izbriše kar nam je tudi uspelo. predvsem pa bo pomembno da ta uredba v praksi tudi zaživi tu seveda bo igrala pomembno vlogo komisija ki bo morala izvesti tudi evalvacijo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

parlament pa govori tudi o tradicijah. Imamo izjemo inuitov, eskimov, imamo otoke v Balskem morju, kjer tradicionalno uporabljajo kožo tjulnov že tisoče let. Če bomo prepovedali prodajo kože, še vedno ne bomo preprečili uporabe mrež, v katere se lovijo tudi tjulne. Če bodo žival ustrelili, pa bomo preprečili temu totalni predstav, da preživi. Največji možen kompromis, da se s to uredbo seveda tudi spoštuje tradicija, predvsem tukaj mislim na tradicionalni lov tako inuitov, eskimov in skupin, seveda, ki se preživljajo skozi tradicionalni način z

Ja puhujalistaan edustaja margot parker olkaa hyvä. Sedaj pa uh, gospod, gospa Parker. Uh, gospa predsedujoča, podpiram spremembe v tej uredbi, ki temelijo na pravilih ST, kar zagotavlja tudi boljšo zaščito tjulno, vendar pa sem zelo zaskrbljena za posledice na za skupnosti inuitov in eskimov. Mislim, da nismo opravili dovolj predhodnih analiz. Leta 2009, ko smo prvič uvedli to izjemo za inuite, je ključni prioriteta Evropskega parlamenta bila, da bomo preprečili negativne posledice za inuite, ki že stotine let živijo tako, da so odvisni od tjulnov za meso, za oblačila in za preživetje. Podatki Grenlandije kaže, da je ta zakonodaja imela zelo veliko negativnih posledic za te avtohtone skupnosti, zato da bomo priprečili, takšne posledice, moramo zagotoviti, da bomo zagotovili preživetje inuitov, ki naj bo na enaki ravni prioritet kot tudi dobro počutje živali. Ne smemo eni žrtvovati za dobrobit drugih. Hvala. Ja, Franz Obermeier, olkaa hyvä nachhaltigkeit und ein verantwortungsvoller. franz obermayr eh, trajnost in eh, odgovorno ravnanje z naravnimi viri so naša vodila. kar pa zadeva dosedanjo prepoved trgovine eh, z izdelki s tjulnji tem vodilom nismo sledili. dvanajst milijonov tjulnjev in sto petdeset tisoč Eh, bi lahko eh, eh, ulovili na leto. Biologi pravijo tudi 500 tisoč bi bilo še vedno trajnostno. Vendar tu ne gre za lov, gre pravzaprav tudi za uporabo teh proizvodov. Dejstvo je, da so tjulni predmet lova prebivalstva, eh, tudi zaradi tega, ker pač eh, imajo določeno prehransko vrednost za njih. Eh, in mi moramo vedeti nad tem, da ne bo ponovno prihajalo do komercialnega lova. In tudi Balsko jezero si moramo, Balsko morje si moramo tudi Eh, natančno gledati, da tukaj ne bo preveč izjem. In eh, strinjam se s predstavnikom Greenpeacea, ki pravi, eh, da morajo biti jasne razmejitve med trajnostnim lovom prebivalcev, ki živijo od tega, in komercialnim lovom. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Pospišil. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se poročevalcu. Ta kompromis je dober. Prepoved eh, trgovine z izdelki iz tjulnjev je Eh, moralno vprašanje in je tudi eh, dobro odločitev, ker zmanjšuje trpljenje živali. Po drugi strani pa vidimo, da imamo tu še vedno eno izjemo in eh, filozofsko bi dejal naslednje. Če Eh, imamo neko izjemo, potem za to izjemo najdemo hitro različne interpretacije. In uh, izjema za eskime je zelo kompleksna, komplicirana in ima celo vrsto manjših, nadrobnih pravil in težko bo spremljati, ali to izjemo dejansko izvajajo tako, kot bi to bilo potrebno. Um, to bi morala biti izjema za nekomercialne namene in eh, lov mora biti eh, human in komisija bi morala vedeti nad tem. Mi moramo dobro eh, poskrbeti za ravnovesje med interesi živali in interesi eskimskega prebivalstva. Torej, Mm, upam, da komisija ne meni, da se bo eh, z izvajanjem pravzaprav že vse končalo. Eh, imamo modri eh, karton poslanca Obermajerja. Ali želite odgovoriti? Da. Potem pa gospod Obermajer. Najlepša hvala govornika sem eh, razumel tako, da ga skrbi, da bi se zaradi izjem lahko utegnilo zgoditi nekaj, česar ne želimo, vendar dve stvari je po mojem mnenju izpustil. Prvič, kako si predstavlja, eh, da ohranimo podlage za tradicionalno preživljanje eh, prebivalstva Eskimov in eh, eh, kako bo pravzaprav tudi eh, spremljal, kaj se bo dogajalo z kožo teh živali, ali bodo to odvrgli, zažgali. Hvala lepa. Eh, mi si ne nasprotujemo, vendar jaz kot pravnik pravim, da je ta izjema formulirana na zelo kompliciran način in naloga komisije je, eh, da eh, preverja, ali to pravilno izvajajo. Kot politik pa pravim, da morajo imeti eskimi pravico lova. Eh, na tjulnje, ker je pač to njihova življenjska podlaga. Vendar komisija bi bila zelo zaposlena, če bi morala spremljati dejansko eh, izvajanje teh izjem, ali gre za humano eh, ravnanje ali ne. Hvala, gospa Gebhardt. Hvala lepa, gospa predsednica. V letu 2009 smo sprejeli splošno prepoved, prepoved Eh, prodaje izdelkov iz tjulnjev in eh, to je bila dobra odločitev. In upravičeno smo pustili izjemo za eskime, kajti mi vemo, da je to njihova življenjska podlaga. Brez tega lova in brez izdelkov Eh, ki jih na ta način pridobijo, ne morejo preživeti. In zaradi tega ne moremo preprosto reči, da eh, te izjeme ne smemo dopuščati ali pa da so preveč komplicirane ali pa da jih ne moremo nadzorovati. Ne, mi moramo spoštovati dejstvo, da ti ljudje potrebujejo tudi eh, življensko podlago. In to je to, kar smo tu storili. Druga izjema pa je bila težavna. Kaj ti? Uh, kaj lahko razumemo pod eh, varstvom pomorskih eh, verov. Eh, in mislim, da je dobro, da smo sedaj to drugo izjemo popolnoma eh, črtali in mislim, da smo tu naredili dobro stvar in jutri lahko pravzaprav podpremo ta kompromis, ker dejansko postavlja prave povdarke in vključil pa je tudi to, da se eh, v prihodnosti enkrat preveri učinek uredbe eh, na Eskime, saj nočemo uničiti njihove življenjske podlage. Hvala lepa, gospod Federlej. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Veseli me, da vas vidim tam spredaj. Pri odločitvi STO-ja je dobro, Eh, da tu prvič omenjajo zaščito živali. Eh, to je dobro tudi za prihodnje razprave v zvezi s to temo. Eh, poleg tega smo tudi predvideli možnost, da eskimi nadaljujejo svojo tisočletno tradicijo. Slabo pa je, da med lovom in lovom ne moremo razlikovati. Na švedskem imamo posem. Eh, reguliran lov na tjulne. Eh, če je nekdo zakonito lovil tjulne zaradi zaščite eh, staleža rib, potem je pač treba te tjulne sežgati ali pa odvreči v morje, vendar tak vir je treba uporabljati in izkoriščati na drugačen način. Hvala. Gospod Fjellner. Eh, hvala lepa. Eh, trgovina z izdelki iz eh, tjulnjev naj bi bila prepovedana. Naj to povem povsem jasno. Povsem neumno je ravnati tako radikalno. Še naprej bo prihajalo do lova na tjulne. Še več ga bo, če bodo predvidene izjeme. kaj, ali naj bi sedaj pravzaprav eh, pobijali tjulne in jih potem eh, eh, zažgali, zakopali, drugače odstranili. Torej, ta zakon je neetičen. Sedaj eh, eh, smo se seveda ukvarjali z zahtevami STO-ja, vendar eh, drugače bi to lahko rešili. Tri boljše rešitve bi lahko našli, to je sla, najslabša od možnih rešitev. Lahko bi imeli popolno prepoved ali pa prepoved neetično ulovljenih eh, eh, tjulnjev in njihovih izdelkov in lahko bi imeli eh, tudi, da to ne velja za eh, tjulnje, ki se lovijo zaradi drugih eh, nekomercialnih razlogov. Kaj? ali jih bomo ulovili in potem eh, tako kot ribe, ki jih pač eh, vračamo mrtve v morje, ali naj se isto dogaja s tjulni. To je neumnost in to je treba raztrgati od samega začetka. In sedaj Nils, gospod Linson, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Trajnostno gospodarjenje pomorskih eh, verov je seveda zelo pomembno, zlasti seveda tudi v eh, Baltskem eh, morju. In izjema, ki je veljala za njih, sedaj izgunja in to je neugodno. Število tjulnjev v Baltiku se povečuje in mi moramo ohranjati ravnovesje v ekosistemu Baltskega morja. In problem je, to sem tudi v odboru vedno znova ponavljal in zaradi tega sem bil tudi eh, proti črtanju te izjeme. Težko je najti lovce na tjulnje. Eh, obstajajo birokratski postopki in že sedaj je težko najti seriozne eh, lovce, kajti eh, resni lovec hoče obdržati in izkoriščati to, kar ulovi in v tem primeru je to tjulen. E, problem bo torej, da v prihodnje sploh ne bomo imeli lovcev za lov, ki pa bo potreben. Problem je v tem, da ne moremo pač prostiti vojske za lov. Eh, na tjulne. Torej, zame je to najslabši scenarij, da bomo okoli Baltika imeli neka podjetja, ki bodo eh, za vikend eh, ponujale streljanje na tjulne in nišče poznaje ne bo poskrbel za trupla teh živali. Hvala lepa. Imamo šest prijav za. Uh, postopek, ujemite pozornost eh, predsednice. Vsi bodo dobili besedo, če bo čas, gospod Busolini. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, če upoštevamo sodbo z 18. junija 2014, ko STO pravi, da gre za samovoljno diskriminacijo in za zaradi tega pravzaprav nam nič drugega ne preostane, kot da prilagodimo našo zakonodajo pravilom STO. STO eh, ni govoril o eh, lovu Eskimov in predvsem zaradi tega, ker eh, so naše izjeme bile take, eh, da bi jih lahko interpretirali kot eh, izjeme, ki dopuščajo eh, komercialne namene. In mislim, da je zelo dobro, da sedaj preprečimo zlorabo takih izjem. Hvala lepa. Marijos Notis. Gospa predsednica prednostna naloga Evropske unije je, da zaščiti ogrožene eh, živali. To vidimo že pri eh, kitih, to vidimo tudi pri eh, tjulnih. In zaradi lova na tjulne ta vrsta skoraj da izumira in to moramo ustaviti. To je naše glavno pravilo. In edina izjema, ki jo smemo dopustiti, je izjema, ko pač eskimi lovijo tjulne. Torej, mi moramo pomagati eh, pri podpiranju eh, iskimske skupnosti, eh, drugih avtohtonih skupnosti in ne smemo dopuščati komercialnih namenov, mi moramo seveda zagotoviti tudi human način lova in mi moramo zaščititi tjulne povsod po svetu in hkrati seveda tudi na ta način zagotoviti preživetje eskimske skupnosti, saj, je, saj so tjulni pravzaprav eh, pomembno prehransko sredstvo za to skupnost. Eh, hvala lepa. Ivan Jakovčič. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na samem začetku bi rad eh, dejal, da je treba jasno razlikovati med eh, tradicionalnim lovom eskimov in eh, tradicionalnim življenjem avtohtonim skupnosti na eni strani in prekomernim izlovom in sežiganjem tjulnjem na drugim strani. In tu v drugem primeru trgovina s temi izdelki prav gotovo ni nekaj neizogibnega. Eh, eh, želim podpreti pravzaprav eh, vsa prizadevanja za te živali. Vendar želim izpostaviti še en problem, o katerem tu danes ne govorimo. Prihajam iz Hrvaške in tu gre za problem, ki nastaja na Zahodnem Balkanu tu izginjajo eh, pomembne eh, živalske vrste, velike divje mačke, eh, medvede pobijajo lisice zaradi trgovine in javnost je treba senzibilizirati tudi na tem področju in upam, da bo komisija storila tudi glede teh živali nekaj. Ja, sitten Serrao Santos, olkaa hyvä. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Šantoš. Rad bi podaril, da Portugalci ne podpirajo divjih sesalcev. Ravno tako ne podpirajo oboja takšnih živali. Druga stvar pa je spoštovanje kultur in razlik v Evropski uniji. Gre za skupnosti, ki tradicionalno lovijo in upravljajo izdelke iz tjulnov. E, pomembno je, da te skupnosti lahko, če so državljani dobro informirani, še vedno prodajajo te izdelke. Človek je del ekosistema teh živali in to je ena stvar. Druga stvar pa je masovno ubijanje in ulov teh živali na način, ki ga ne moremo z ničimer upravičiti evropski državljani znajo in zelo dobro vedo, da obstaja ta razlika med tema dvema stranima. Lepša hvala. Tu imamo modri eh, eh, karton gospoda Federleja. Gospod Šantoš, ali želite odgovoriti na njegovo vprašanje? Da, prosim. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Angažma je zelo velik eh, za Eskime. Na severu, na švedskem, na finskem, v Grelandiji imamo pač arktsko tradicijo, eh, ko se je umaknil let, smo pač že začeli z lovom na tjulnje in prišlo bi do neravnovesja, če bi bilo preveč tjulnjev. Seveda moramo imeti pravila za lov na tjulnje, eh, vendar, da bi eh, zakopali ali pa sažgali tjulne po lovu, eh, kako bomo to razložili ljudem, kako bomo to utemeljili? Mikrofon. Mikrofon. Najlepša hvala. Moje mnenje je, da moramo dovoliti ulov divjih živali, v skupnostih avtohtonega prebivalstva, ki uporabljajo te izdelke za preživetje, nimajo dostopa do drugih virov preživetja v takšnih pogojih zaradi zgodovinskih in zemljepisnih pogojev, je treba takšen ulov dopustiti. Najlepša hvala. In sedaj gospod Demeshavel.

moja stranka je leta 2009 eh, sodelovala pri pripravi te zakonodaje. To je bil pravzaprav eh, odziv na zahteve eh, prebivalcev, ki niso hoteli, da bi izdelki iz tjulnjev prišli na uh, Eh, naš trg. To je pa seveda imelo eh, učinke za Kanado, je to pomenilo eh, rešitev dveh milijonov tjulnjev, vendar ima seveda STO tudi pomembne razloge. Mi pa smo sedaj morali narediti to prilagoditev STO-ju. Parlament in svet sta se dogovorila. Varstvo živali je pomembno in s tem se ne izpodkrati izkopava prvotna zakonodaja in zaradi tega bo naša delegacija to jutri podprla. Hvala lepa, gospa Pronatrej. Hvala lepa, gospa predsednica. Vesela sem, da je tu tudi komisija. Seveda lahko podprem načelo varstva živali in načelo STO-ja, vendar tisti, ki živijo na majhnih otokih na švedskem ali pa v Estoniji ali pa uh, tam, kjer sem jaz doma, poznajo eh, tisočletne tradicije. Te tradicije smo vedno imeli in sedaj pa bodo te tradicije lahko ohranjali samo eskimi. Kako bomo mi pravzaprav ohranili, eh, kako bomo razložili eh, našim otrokom, da je naša skupnost premajhna, eh, da bi nas poslušali. Kako je z raziskavami, kako je z muzeji, kdo bo določal, kdo ima uh, tisočletno uh, tradicijo in kdo ne. Hvala lepa, komisar Vela, prosim, beseda je vaša. Thank you. Thank you Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, hvala lepa tudi vsem tistim, ki ste sodelovali v tej razpravi. Naj se še enkrat zahvalim za to, da sem angažiran v tem postopku. Občutljivost eh, se je odražala pravzaprav tudi v mnogih eh, prispevkih. Uredba naj bi zagotovila ohranjanje temeljnih gospodarskih interesov teh eh, skupnosti, eh, ki se tradicionalno ukvarjajo z lovom na eh, tjulne. Lov je integrativni del njihove identitete in kulture, je vir dohodka in kot so povedali mnogi govorniki, prispeva tudi k njihovemu preživetju. Izjema MRM pa ni del rezultata, saj je nekompatibilna uh, z zahtevami STO. Uh, eh, vidite, da smo natančno preučili vse predloge, ki smo jih eh, prejeli. Nismo mogli ohraniti uh, izjeme, ne da bi pravzaprav uh, riskirali uh, sankcije STO-ja. Mi moramo eh, spoštovati sodbo STO-ja in zagotoviti nediskriminatorno zakonodajo eh, in hvala lepa, da eh, podpirate predlog uredbe. Hvala lepa. In sedaj dobi besedo še gospod poročevalec. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi, hvala lepa, komisar Vela, tudi hvala lepa za pripombe in prijazne besede. Razumem, da dogovor ne zadovoljuje povsem eh, držav na severu Evrope, vendar. Eh, ta eh, dogovor je največ, kar smo lahko uresničili in treba eh, ga je sprejeti tudi zaradi tega, ker imamo kriterije eh, glede izjem za eskime in tudi ustrezen sedmi člen o poročanju. Imel sem sestanke z predstavniki Grenlandije, z danskim parlamentom, skupnostjo eskimov, različnimi nevladnimi organizacijami in lov eskimov in drugih avtohtoni skupnosti skupnosti ne ogroža eh, habitata in zdravja populacije tulnov in nikakor eh, ta izjema ni namenjena komercialnim namenom. Eskimi eh, lovijo zato, da preživijo svoje družine, tu gre za eh, male skupnosti. Eh, njihov način življenja je skromen. Eh, že na več sto let to počnejo kot del kulturne tradicije in spoštujejo tudi dobrobit živali. Vem, da imamo zelo tesen koledar in brez sodelovanja ne bi dosegli dogovora v okviru eh, predvidenih rokov. Na ta način eh, ima tudi komisija dovolj časa, da pripravi eh, sekundarne pravne akte do eh, ter, eh, roka oktobra. Hvala. Ja,